saj imamo redko kdaj sestanke našega odbora na četrtek popovdne, ampak tokrat ga imamo in to v predprazničnem obdobju. Mogoče je zaradi tega prisotnost nekoliko manj številna. Vsekakor pa sem mnenja, da so teme, ki jih imamo na dnevnem redu, zelo zanimive. In vsebina prispevkov, ki jih bomo slišali, bo na voljo tudi vsem ostalim poslancem, ki jih danes ni. E, tako, zdaj je dnevni red s tem, kar sprijet, prva točka. E, druga točka, jezikovni režim, 16 jezikov zagotavljamo s tolmačenjem. In zdaj tretja točka, torej javno javna predstavitev o genski raznovrstnosti, eh, ohranjanju in divjih sorodnikih kmetijskih rastlin. Ta tema je izredno pomembna v okviru razprav o biološki raznovrstnosti. Zato lepo pozdravljam eh, naše strokovnjake, ki so se odzvali v bilu. Kot veste, je Strategija o biološki raznovrstnosti Evropske unije je iz leta 2001 zastavila zelo ambiciozne cilje z namenom, da se prepreči izgubljanje biološke raznovrstnosti, saj so prav ekosistemi zadolženi za to, da to ohranjajo. S tem tudi prispevamo k doseganju zavez, um, ki naj bi jih izpolnili let, iz, iz leta 2010 v okviru Mednarodne konvencije o biološki raznovrstnosti. Na začetku leta 2006 je Evropski parlament na to tudi spomnil v resoluciji, ki jo je takrat sprejel. Tudi druge dejavnosti smo predvideli v tem prednostnem sektorju. Namen eh, te predstavitve je razpravljati o gojenih eh, kmetijskih rastlinah in njihovih divjih eh, sorodnikih, še zlasti z vidika genetike in zagotavljanja prehranske varnosti in biološke raznovrstnosti. Tako pri divjih sorodnikih kmetijskih rastlin kot pri gojenih rastlinah obstajajo skupne lastnosti, torej med njimi so povezave in njihova rast je odvisna od posebnih podnebnih in okoljskih okoliščin. E, kmetijske rastline je možno gojiti tudi tako, da se bodo lahko prilagajali spremembam v lokalnem okolju, kar je zelo pomembno. Zelo pomembno je tudi ohranjanje obstoječih kmetijskih Eh, rastlin v genskih bankah, pa ne samo tam, temveč tudi v njihovem naravnem okolju. Tako da se ta izmenjava lahko stalno zagotavlja. Prepričan sem, da bomo eh, z današnjimi predstavitvami dobili upogled v dinamiko eh, tega sektorja in to bodo gotovo tudi zelo pomembne informacije za delo našega odbora na področju kmetijstva v luči, eh, obdobja, v luči zavez do leta 2020. Eh, potem, ko bomo prisluhnili strokovnjakom, bomo dali besedo tudi našim poslancem. Prvi bo dobil besedo profesor Nigel Maxted iz eh, šole za biološke znanosti iz Univerze v Birminghamu, kjer je um, senior lecturer, torej docent za uh, gensko ohranjanje uh, in situ in ex situ. Uh, tehnike ohranjanja. Ravno tako del, sodeluje tudi s posvetovalno skupino za mednarodne raziskave na področju kmetijstva. Druga govornica bo gospa Susan Barth iz um, centra za raziskave na rastlinah na Irskem, kjer se ukvarja z eh, krmnimi vrstami in žitaricami in se še posebej ukvarja z genskimi viri in eh, genomskimi dejavnostmi. Od leta 2009 je tudi urednica eh, časopisa Annals of Botany. Uh, Tretji govornik bo profesor, doktor Nikola Hu, raziskovalec v Mednarodnem centru za biološko raznovrstnost v Montpellieru v Franciji, ki svoje raziskave osredotoča predvsem na genske vire in genomiko eh, rastlin, ki se eh, širijo vegetativno, med njimi tudi banane. Eh, Od leta 2011 je koordinator um, mreže Muzanet in hkrati je tudi aktivno vključen v upravljanje uh, genske banke uh, CGR, ki deluje na svetovni ravni. Vsak od njih bo dobil na voljo 15 minut za svojo predstavitev, na kar bomo dali besedo našim poslancem za. Uh, Eh, vprašanja, na katera bodo strokovnjaki seveda lahko tudi odgovorili. Eh, na voljo imamo časa do 16. za to predstavitev. Naj spomnim, da imamo na volje tolmačenje in zdaj predajam besedo našim strokovnjakom. Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednik, zelo sem vesel, da sem danes tukaj z vami, da lahko spregovorim o divjih sorodnikih kmetijskih rastlin in o strategiji za bioraznolikost. Konservacija vrst, ki so pomembne za ekosisteme, mora biti prednostna v Evropi, to je jasno. Kaj želim najprej povedati? Najprej naj povem, da se prebivalstvo veča 7,55 milijarde ljudi živi tukaj. Od 9,6 do 9,8 milijarde ljudi pa bo leta 2050. 86 odstotkov jih bo živelo v državah v razvoju. Vse te, vsi ti ljudje bodo potrebovali hrano. Zato bomo globalno morali za 60 odstotkov povečati oskrbo s hrano istočasno pa se napoveduje, da bo do 2050 zmanjšanje kmetijske proizvodne zaradi podnebnih sprememb zmanjšala proizvodno vsako leto za 2 odstotka. Tako da imamo tako več ljudi, ki bodo potrebovali hrano, po drugi strani pa zmanjšanje kmetijske proizvodne zaradi podnebnih sprememb. Številke, ki jih imam tukaj na dnu, to samo ponazarjajo grafično. To je svetovanje, ki sem ga upravljal v Omanu nedavno in ogledali smo si enega od divjih sorodnikov, divjega sorodnika detelje. Rdeče področje je področje, kjer lahko trenutno raste ta alfa. Alfa, to je 12 odstotkov do 2020, se bo to področje, se bodo te površine povečale. Kratkoročno se bodo povečale, 2020, pogledajte pa si 2050. Tam bomo pri 2,3 odstotka ozemlja omana, ki bo še spremljiva za gojenje alfa-alfa. To je morda tista ne, nižja maja, ampak kaže, kako dramatično se bo to spreminjalo. Če želimo nadaljevati s proizvodnjo, potrebujemo genski material. Oh, <laughs> Če bi nam naj torej uspelo z nadaljevanjem kultiviranja, bomo morali se nanašati tudi na divje sorodnike kmetijskih rastlin. To so torej divji sorodniki, ki so predhodniki kmetijskih rastlin in so pomembni dan danes, ker so to genetski donatori. Gene lahko prenesete v kmetijske rastline in lahko potem izboljšate pridelke, ko so potem odporni na bolezni. To bomo potrebovali, to večjo raznolikost izven kmetijskih rastlin, če se bo zmanjševalo število drvalnih površin. Samo za ponazoritev. Tukaj imamo nekatere dive sorodnike pšenice na levi strani. Okrog 50 jih je celote gledano in poleg njih Osrednji stolpec pa je seznam različnih značilnosti, ki jih lahko pridobite iz teh divjih sorodnikov. In če prenesete gen v kmetijsko rastlino, dobite potem točno to. Naprimer, ena od značilnosti, ki jo lahko dobite, je izboljšanje donosa, izboljšanje pridelka. Torej, divji sorodniki nasplošno pozitivno vplivajo na kmetijstvo. Ker smo v Evropskem parlamentu, vas bo morda zanimala finančna vrednost. Kar se tiče letne vrednosti uporabe divjih sorodnikov, to je transferja značilnosti v kmetijske rastline in potem značilnosti kmetijskih rastlin, smo naredili oceno pimentala leta 1997. 115 milijard dolarjev na leto proti povečanemu donosu na leto. Bolj nedavno, to je stara referenca 1997. leta, 2013 PricewaterhouseCoopers je upravil podobno študijo. Tukaj samo za 29 eh, največjih kmetijskih rastlin in spet smo prišli do številke 115 milijard. Čeprav ta številka 115 milijard je zelo visoka, če si pogledate tabelo, graf na desni, potem lahko vidite tukaj različne kmetijske rastline. In tukaj lahko vidite, da jih je zelo malo, če vzamemo deset najpomembnejših kmetijskih rastlin, da je zelo omejena uporaba divjih sorodnikov. Če hočete, lahko ocenimo potencijalno globalno vrednost divjih sorodnikov na 300 milijard dolarjev na leto, kar se tiče povečanega donosa če to raširimo na druge vrste in nič nas eh, naj ne bi ustavilo pri tem v prihodnosti. Seveda, tega ne bomo mogli uporabiti, če ne bodo na voljo. Najprej si moramo ogledati grožnje in status konzervacije. Pred nekaj leti je bila upravljena študija. Ugotovili so, da 60 odstotkov divjih sorodnikov kmetijskih osin v Evropi 572 delovnih sorodnikov so si ogledali, 60 odstotkov jih je ogroženih z izumrtjem, 4 odstotki bodo izumrli verjetno v desetih letih od objave te študije. Torej so ogroženi. Če si ogledamo exitu konzervacijo, eden mojih doktorskih študentov je bil dejan na tem področju, nimamo številk za Evropo, imamo pa globalne številke. semena v delnih bankah so skromne. Tretjina sploh nima nobenih rezerv. Prižno tretjina ima zelo malo genetskega materijala. Genetiki pa napravijo, če želimo aktivno uporabljati genetski materijal divnih sorodnikov, potrebujemo vsaj 50 različnih genetskih naborov. Tretjina skoraj nič nima, 72 odstotkov kot zaključek tega 72 odstotkov delih sorodnikov zahteva še dodatno zbiranje. Študija, ki sem jo sam objavil pred nekaj leti, se je ogledala in situ konzervacijo. In v bistvu imamo samo peščico, globalno gledano, območji, kjer jih najdemo v naravi in kjer jih dejansko še ohranjamo na ta način. Samo Eden od teh se najde za rdečo peso ob otoku pri Madeiri. Torej zelo malo je in sito konservacije. Kar se tiče političnega konteksta, politični kontekst je že zelo spostavljen za zavarovanje div sorodnikov kmetijskih rastlin. To je tako v strategiji CBD, strateškem načrtu, ki govori o potrebi po zaščiti leteh. Tukaj imamo deveti cilj, ki tudi govori o zaščiti. In to lahko potem povežemo tudi s tisočletnimi cilji razvoja ZN, kaj se tiče ciljev 1, 2 in 3. Nič uh, revščine, nič lakote in, joj, ne vidim dobro, dobro zdravje. Bolj specifično pa je tudi cilj 2, 5, zelo pomemben za zagotavljanje oskrbe s hrano. Torej, nimamo podrobnih študij v tem trenutku, kar se tiče divjih sorodnikov v Evropi. Nedavno pa je norveška vlada globalno financirala študijo. Norveška vlada je zelo velikodušno namenila 80 milijonov dolarjev skladu za globalno raznolikost pridelkov kmetijskih rastlin. Najprej smo naredili inventar divjih sorodnikov kmetijskih rastlin, najpomembnejših, ki so povezani s 194 najpomembnejšimi kmetijskimi rastlinami. Potem smo brali podatke in smo ugotovili, kje te vrste so. To sedaj počnemo, kar se tiče izbiranja teh vrst. Torej, kar se tiče Evrope, je 31 držav v Evropi, ki ima večino teh prednostnih nalog, vodilna je Italija, potem Španija in ostale države. Kar se tiče globalnih številk divjih rastlin, pa je 1492 takih vrst. To je zelo zanimivo pri nas v Evropi. To je zemljevid po razdolitve teh 1492 vrst. Edeče področje kaže, kjer se to podvaja razporeditev. V Evropi lahko vidite zelo jasno, oranžna in rdeča področja so na sredozemskih obalah in na bližnjem vzhodu. Področje, kjer je najvišja koncentracija dih sorodnih kmetijskih rastlin, ki imajo to pomembno ekonomsko vrednost, je Evropa in so sredozemske države. To ni sedaj enak zemljevid, tukaj si pa ogledamo, kje obstaja razkorak, kje je največ nepobranega, kjer moramo še pobrati gene. Tukaj lahko vidimo, da imamo vir spet v Evropi in sredozemskih državah, pa tudi v Južni Ameriki, zelo rdeče, to je Marakis, dve vrste, ki so povezane z nekaterimi vrstami v Braziliji in potem tudi Indonezija, za riž. To je analiza, ki se skuša pogledati, kaj, kje bi naj upravljali in suto konzervacijo, če bi imeli dovolj sredstev. Vsaka teh pik na zemljevidu je izbrana kot mesto, kjer bi morali imeti prednostno konzervacijo. In tukaj lahko vidite sedaj Evropo in sredozemlje. Skoraj polovica teh točk je v Evropi in sredozemlju. Vidite veliko teh pik, ki potem se nadaljujejo proti Bližnjemu vzhodu. Torej smo pomembni v Evropi za zavarovanje divjih sorodnikov kmetijskih rastlin. Znotraj Evrope imamo veliko organizacij, ki so vodilne, kar se tiče zavarovanja divjih sorodnikov kmetijskih rastlin. To je program ECPGR. Znotraj tega imamo tudi delovno skupino za zavarovanje divnih sorodnikov, ki se osredotoča točno na to. Mislim, da so storili zelo veliko, odkar so bili vzpostavljeni leta 2000, dvigajo profesionalno zaveščenost in so bili uspešni tudi pri pridobivanju evropskih sredstev. Štiri projekte so bili financirani neposredno, zato da lahko izboljšamo publiciranje, metodologijo in da lahko zberemo znanstvenike kaj so storili nedavno. Razvili so koncept, strategijo za zavarovanje divjih sorodnikov kmetijskih rastlin v Evropi. Ne bom razlagal tega diagrama, ki je zelo zapleten, vendar pa kaže, da bi morali to imeti tako na nacionalni kot evropski ravni. Nekateri ukrepi so pomembni na nacionalni ravni, druga mesta pa so pomembna za Evropo kot celoto. To temelji. To na odločitvah politik, znanstvenih dognanjih in to mora biti povezano z uporabo. Nima smisla zavarovanje teh vrst, ker so tako dragocene, razen če ni to eh, povezano z uporabo. Eden najnovejših projektov, ki ga imamo v tej delovni skupini, je ponos kmetov, Farmer's Pride. Hongkonu in Italiji bomo začeli s tem naslednji teden celoten projekt Gradi mostove med različnimi skupnostmi. Združujemo konzervacioniste, nevladne organizacije, potrošnike, vse skupaj. Glavni proizvod pa bo spostavitev evropskega omrežja akterjev in mest in situ zavarovanja. Vse otočamo se torej na divjesorodnih kmetijskih rastlin. In potem bi dodal tudi, zato se bom še vrnil, da ni politike ali zakonodajnega okvira v Evropi za vzpostavitev takega omrežja. To je torej nekaj, kar upam, da bomo imeli možnost še dodelati danes. Kateri ukrepi so potrebni? Tukaj vam lahko malo popridigam, kaj mislim, da je potrebno v Evropi, da bi bolje uporabljali divje sorodnike kmetijskih rastlin in jih bolje zavarovali. Veliko tega je povezano s premustitvijo razkorakov, verzeli, ki obstajajo. Najprej med načrtovanjem in dejansko implementacijo. Sem akademik, pišem dokument, lahko napišem veliko dokumentov in vam pravim, kdaj in kje bi morali zavarovati divje sorodnike, vendar pa je pa to popolnoma nesmiselno, če tega nikoli nihče ne bo izvedel, dejansko zaščitil. Imeli smo pa nekaj leti projekt, ki se je končal pred dvema letoma, ki je bil zelo uspešen. In imeli so spoznam lokacijo v Evropi, kjer bi lahko imeli in si tu zaščito. Pa premiko ni, kljub mojemu lobiranju, da bi te in si tu lokacije imeli. Obstaja tole velik razkorak med načrtovanjem in dejansko implementacijo. Pa tako moramo povezati in situ in ex situ zaščito tem trenutku 99 odstotkov sredstev namenjenih exitu, financiranju. 99 odstotkov. To je za exitu. Potencijalno en odstotek na obali Madere pa je in situ. To moramo spremeniti. Mi ti moramo povezave med bioraznolikostjo in agrobioraznolikostjo. Zakaj Natura 2000? ne priznava bolj divjih sorodnikov, zakaj niso divji sorodniki zaščiteni v tem okvirju, pa tako moramo povezovati lokalne, nacionalne, regionalne in globalne strukture zaščite. Če bi naj imeli celovito zaščito in soraznolikost za kmete, potem moramo imeti tako strukturo na celostni ravni na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni. Če razmišljamo tudi o uporabi, pa moramo zaščito povezati tudi s karakterizacijo in uporabo. Vedeti moramo, katere značilnosti v katerih populacijah so pomembne in zagotoviti, da bo kmet imel dostop do teh populacij, da jih bodo lahko uporabili. Prav tako pa moramo dvigati ozaveščenost, to upam počnem tukaj, kar se tiče vrednosti in pomenu divjih sorodnikov kmetijskih rastlin. Nekaj teh pa še bo v tem novem projektu Farmers Pride, ampak ne vse. Sploh ne vse. Vidite, tole moram povedati. To so kot te ruske figurice. Lokalna, nacionalna, regionalna in globalna raven. To sem moral izpostaviti. Kaj je največja težava? Pomankanje ustrezne ravni upravljene za in situ konzervacijo. Imamo Naturo 2000, ne pravim, da bi naj podvojevali lokacije za Naturo 2000 tudi za divje sorodnike kmetijskih rastlin, čeprav je naš cilj nekoliko drugačen. Pogosto, ko se upravlja z lokacijami Naturo 2000, je to za vrste, ki so navzočali ali jih ni. Naš cilj pa je, da upravljamo z njimo, da ohranimo genetsko raznovrstnost. Morali pa bi upravljanje teh lokacij prilagoditi zato, da upoštevamo genetsko raznolikost. Druga možnost bi morda bila, če bi si ogledali omrežje FAO GAHS, ko bi naj prepoznali ključni delni material za varnost oskrbe s hrano. Še nekaj, kar si lahko gledamo, je ECPGR predsednik ECPGR je tukaj z nami, upam, da me posluša in upam, da ne bo zamerila, če to povem. ECPGR je opravil odlično delo, ampak to skoraj da popolnoma temelji na prostovoljnih prispevkih strokovnjakov. Mi ti moramo ustrezen mehanizem financiranja za financiranje evropskega genetskega materijala. Trenutno ECPGR ima zelo malo sredstva in ne more učinkovito ali zelo omejeno vpliva na in situ in eksitu zaščito. Rad eh, bi, da bi to povezali z uporabo. Potrebujemo evropsko politiko podporne strukture za prihodnost. In gotovo bi morali dolgoročno razmisliti tudi o nekakšnem evropskem genetskem viru za kmetijstvo. Tako mislim, da bi morali nadaljevati. In še zadnja prosojnica. Naj podam še osebno izkušnjo. Ko sem bil študent, sem na Južni obali Turčije našel novo vrsto laterisa. To je tukaj čisto na vrhu laterus pelanisis. Je nova vrsta in to je najbližji divji sorodnik graha, sladkega graha. Če ste vrtnar, veste, da je Edina barva, ki je ne morete dobiti, je rumena. In čudovita stvar na jugu Turčije je bila, da sem v eni populaciji, samo v eni populaciji, našel delno rumeno barvo. To ima velikanski ekonomski potencial, torej. Bi to križali z grahom. To populacijo sem našel leta 87, sem to objavil in mislim, da sem se 2005 vrnil na konferenco ne da bi se gledal to populacijo, ampak ker sem bil v Turčiji, sem se odpeljal našo populacijo in na svojo grozo odkril, da je ta populacija, ki sem jo odkril, te vrste, bila skoraj da popolnoma izkopana, da so zgodili novo policijsko postajo. Torej, populacija je bila uničena. 20, 25 tisoč vrstnin smo imeli, sedaj jih je ostalo samo še 5 tisoč. Genetiki bi vam povedali, da je to absolutni minimum za ohranitev vrste. Nekaj materijale imam za genetsko banko. Končujem, spet sem šel tja, napisal sem še en dokument, sem akademik in zapisal, da je to grozno, nekdo mora zavarovati te rastline in tako dalje. Letos sem se vrnil še na eno konferenco in kaj sem odkril? policijska postaja se je razširila, pa ne samo to, zgradili so še dodatno cesto zraven policijske postaje. Ko sem, si, ko sem se razgledal tokrat, sem na mesto 25 tisoč rastlinjenih našel 15. To je samo torej ponazoritev, kako pomembni so divji sorodniki kmetijskih rastlin. Imate čudovito rastlino, ki ima velikansko ekonomsko vrednost, pa jih nesmiselno uničujemo. Če želimo zavarovati divje sorodnike kmetijskih rastlin sedaj, moramo to storiti zdaj. Če bomo prepuščali to za prihodnost, potem jih kmetje ne bodo več mogli uporabljati. In mislim, da je pomembno razmišljati o varnosti hrane in kmetijskih rastlinah in njihovih divjih sorodnikih. Hvala lepa. Bardzo przekonująco pan mówi, ale. Chwała lepa da najlepša hvala, da ste se držali tudi časa. Zelo zanimiva je bila vaša predstavitev. Zdaj pa damo besedo naslednji govornici, gospa Barth. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da predstavim eh, svoje misli o genski raznovrstnosti, ohranjanju in divjim sorodnikem kmetijskih rastlin. Predstavila bom eh, primer Irske. Irska je otok v Atlantskem oceanu in ima nekaj specifičnih vidikov, ki jih deli z drugimi majhnimi državami. Uh, vemo, da uh, imamo um, rastline, ki vsebujejo tudi eh, gene divjih eh, sorodnikov. In te, ti so zelo pomembni tudi eh, za agroekosisteme in omogočajo ohranjanje vzdržnih agroekosistemov. V poročilu o Irski iz leta 1995 je zapisano, da na Irskem lahko obstajajo eh, edinstveni genotipi, zato ker je otok precej eh, izoliran in eh, oddaljen od celinske Evrope. Malo poznamo genske genotipe vire, ki obstajajo na Irskem in to velja tudi za nekatere druge države. Oddelek za kmetijstvo, hrano eh, in pomorstvo je odgovoren za koordinacijo in promocijo ukrepov eh, ohranjanja in uporabe eh, genskih virov za hrano in kmetijstvo. In, uh, prav tako jim pomaga pri tem delu tudi eh, posvetovalni odbor, ki eh, dela na področju genetskih eh, virov. Na Irskem smo zabeležili 181 sort divjih sorodnikov kmetijskih rastlin in 100 dve od teh eh, sort eh, najdemo tudi na, v prilogu ena. To pomeni, da so to prioritetne rastline za ohranjanje. Exitu pobuda za ohranjanje je že kar precej napredovala. Eh, Odelek za kmetijstvo je vzpostavil semensko banko v Beckvestonu. Prav tako je bil vzpostavljen tudi uh, eh, centr za krompir v Donegalu in tam najdemo 400 edinstvenih sort uh, krompirja, tako in vitro in in situ. Uh, najdemo tudi angliško trpežno ljulko in belo plazečo deteljo poleg krompirja na Trinity College v Dublinu uh, najdemo tudi um, uh, irsko rastlinsko gensko banko. Prav tako se s tem ukvarjajo tudi nevladne organizacije, kot je eh, Združenje ohranjevalcev semen na Irskem in druge. Dokumentacija, ki je na voljo na začetku, je uh, bila vzpostavljena najprej baza podatkov eh, in sicer eh, ta baza podatkov vključuje eh, seznam divjih sorodnikov kmetijskih rastlin. Tam najdemo primarne vire na osnovi 55 um, sort divjih sorodnikov kmetijskih eh, rastlin in sicer uh, nacionalno bazo podatkov rastlin, na to uh, eh, nacionalno da, bazo podatkov o herbariji in pa uh, podatke iz. Um, ogroženih vrst v nacionalnih parkih. Poleg tega eh, je podatke prispeval tudi Centr za nacionalno biotsko raznovrstnost eh, in eh, podatki iz vseh drugih relevantnih baz so prav tako shranjeni v, tem, v tej osnovni bazi podatkov. tu uh, najdete eh, naprimer uh, primer um, divjega špargla in predstavitev te rastline v bazi podatkov. Pomembno je, da omogočimo dostop javnosti do teh uh, podatkov in Tom Curtis in Paul Whelan uh, sta dobila majhno podporo za to, da sta lahko pripravila eh, del te dokumentacije. Njuna nova knjiga bo tako objavljena pomladi prihodnje leto. Imamo tudi druge oblike eh, dokumentacije, ki je dostopna javnosti in sicer eh, na področju um, krompirja. To je knjiga, ki je išla leta 2008 in pa um, avtohtonih eh, sort eh, jabolk. Ta knjiga je išla leta 2014. Na to imamo tudi eh, znanstveno dokumentacijo v zvezi z trpežno ljulko. Tudi sama sem delala na tem, na tem področju. Um, Eh, upam, da lahko eh, razberete iz tega grafa, da imamo glavna, dva glavna genska pula eh, za mm, trpežno ljulko. In en del je precej podoben uh, genskemu uh, pulu, uh, ki ga najdemo na celini. En, ena tretjina teh, teh genov pa je. Uh, resnično avtohtone narave. Največji izziv predstavlja ohranjanje in situ. Kar nekaj smo že naredili na področju jabolk in krompirja. Glede uh, jabolk in krompirja imamo kar uh, pomembno zbirko. Uh, in javnost ima tudi dostop do različnih eh, sort eh, jabolk eh, in krompirja. In situ ohranjanje pa je precej manj uspešno pri drugih sortah, naprimer pri praprotih in pri krmnih rastlinah. Tu so težave v tem, da je um, biologija opraševanja precej bolj zapletena za nekatere eh, sorte in eh, zahteva se tudi določeno minimalno število rastlin, če želimo ohraniti eh, te rastline. Pri nekaterih sortah je treba ohraniti tudi pristop pokrajine, naprimer pri krvnih rastlinah in eh, za eh, nekatere rastline velja, da nimamo dolgoročnih eh, pobud oziroma instrumentov in druge pa ogrožajo tudi habitati. Omenila sem grožnje habitatov, naprimer za navadno peso. Te zlasti ogroža erozija tal in pa eh, druge vrste dejavnosti, alternativna uporaba tal eh, ima lahko zelo eh, velike posledice, pomembna grožna je to za nekatere sorte. K temu pripomore tudi podnebne spremembe in pa premajhna namemba sredstev. Naprimer, eh, poglejmo si primer navadne pese. Gospod Gorogan, ki dela na Ministrstvu za kmetijstvo, je pripravil zelo eh, obširno bazo podatkov v zvezi z navadno peso eh, na Irskem in pogledal si je baze iz 30-ih let, iz 50-ih let, iz 80-ih let in skoraj na vseh lokacijah je našel navadno peso, če tudi je to eh, zelo razširjena, je bila zelo razširjena sorta, je sedaj eh, skoraj da že izginila. Na nekaterih lokacijah eh, navadne pese več ne najdemo. In eh, kar nas preseneča je, da se te lokacije nahajajo zlasti na eh, severo-zahodu. Tam je človeška dejavnost eh, zelo spremenila habitat in avtor je takrat že predlagal, da se nekatere lokacije zaščiti kot območja posebnega znanstvenega interesa. Prav tako je tudi opozoril vse eh, lokalne oblasti na eh, obstoj teh divjih sorodnikov kmetijskih rastlin na njihovih eh, območjih. Sedaj bom nadaljevala z ohranjanjem in situ, ki to ohranjanje za nekatere sorte zahteva pokrajinski pristop in to je zlasti pomembno za Eh, krbne um, eh, rastline, za zelišča in uh, za te rastline je treba ohraniti specifične habitate. In uh, zemljo je treba obdelovati na tradicionalen način, če želimo ohraniti te vrste. Zato potrebujemo nove koncepte, potrebujemo eh, evropske eh, raziskave, ki temeljijo na sodelovanju. Eh, govorila sem že o tem v delovni skupini o biotski raznovrstnosti in uporabi tal. In ena od idej je bila tudi ta, da bi se lotili zadeve z vidika nacionalnih parkov kaj ti eh, tam ne bi eh, nikogar ne bi ogrozili nobenega dohodka eh, iz zemlišča, kar velja za kmete. Vzpostavitev oziroma obnova dolgotrajnih ohranitvenih kmetijskih območij ki bi jih upravljali eh, kmetje, je eh, ideja, eh, ki temelji na dolgoročnem pristopu. In pozitivne primere že najdemo v Švici in na Norveškem. To so bogatejše države v Evropi, ampak jasno pa je bilo pokazano tudi to, da bi bilo to izvedljivo. Kakšne so koristi za kmete? Zelo jasno je bilo dokazano, eh, da eh, so eh, takšni pristopi zelo produktivni in da takšne sorte omogočajo veliko večjo produktivnost. lahko bi uporabili uh, postopke iz uh, skupne kmetijske politike. To bi bilo povsem uh, mogoče uporabiti tudi za travišča in to je bilo tudi pokazano v uh, znanstvenih prispevkih iz 90-ih let. Naj sedaj zaključim. Eh, več eh, zbirk in situ ohranjanja je na voljo, ampak eh, za zelo majhno število divjih sorodnikov kmetijskih rastlin. Ohranjanje eksitu je zelo uh, drago, zahteva veliko dela, veliko uh, nadzora kakovosti, uh, Eh, in eh, opis eh, vseh materialov, ki so na ta način ohranjeni. Imamo zbirko korumpirja in pa krvnih rastlin in ta zbirka je shranjenja v Svalbardu. Dokumentacija za divje sorodnike kmetijskih rastlin je že precej napredovala, ampak mora biti redno žurirana eh, in treba se je povezati tudi z drugimi državami in pobudami. In prav tako je treba potrošnikom tudi eh, pokazati, kako eh, smo investirali denar in zakaj so divji sorodniki kmetijskih rastlin pomembni in situ uh, ohranitvene strategije še zaostajajo in uh, lahko eh, se bo izkazalo za veliko bolj učinkovito, če uh, uporabimo. Um, Če ohranjamo divje sorodnike kmetijskih rastlin večjih vrst v okviru tradicionalnih kmetijskih praks, potrebno je nadzorovati strategije in situ zlasti za ogrožene vrste rada bi se uh, zahvalila vsem tistim, ki so nam uh, pomagali na Irskem in sicer uh, Naša, naša, naša pobuda ohranjanja genetskih uh, virov uh, se financira s približno 50 tisočimi evri um, in to uh, velja za vse uh, vrste uh, genskih uh, virov posebej se zahvaljujem uh, več kolegom iz Irske, ki so mi pomagali pripraviti vse te podatke za danes. Hvala. Bardzo, bardzo prosimy pana już w tej chwili, żeby pan się... Chwala lepa. Zapadajmy obiecie do profesoru Nikolaju roju. In tudi vi imate na voljo 15 minut. Kaj če... To je existence for humankind, for animals. No, Eh, genske študije so bistvenega pomena za človeštvo, za naš svet in za rastline in zato se res zahvaljujem organizatorjem, da lahko govorim tukaj o ohranjanju ter uporabi eh, kmetijske eh, bioraznovrstnosti v živilstvu. In še zlasti bom to ponazoril na primeru banane, ki je praktično v Evropi ne gojimo, razen v Španiji in delno v Grčiji, jo pa največ uh, uporabimo v Evropi. No, naj še nekaj povem, da je naša organizacija del konzorcija, v katerem je 15 uh, eh, centrov za raziskave v kmetijstvu iz celega sveta. Naš center obstaja obstaja že 15 let po zeleni revoluciji, ki jo je sprožil Noam Balog, Nobelov nagrajenec. Gre za univerzitetne organizacije, ki imajo svoje pisarne povsod po svetu in ki imajo svoj centr tudi v Evropi. Kot vidite, je naš um, glavni urad v Rimu, potem so imamo pa še eh, center v Montpellieru, kjer delam sam. Eh, en laboratorij je pa tudi tu v bližini v Lövnu, v katerem shranjujemo največjo število genomov banan. Ehm, gre za to, da skušamo priskrbeti znanstvene podatke in prakse za upravljanje ter smernice za um, pridelavo banane in eh, to tako, da bo lahko to odgovor za potrebe za prehrano ljudi. Zelo velike razlike sicer obstajajo na področju uporabe in prehrane. Vsi vemo, da je prehranska varnost zelo pomembna. Na trgu je treba prispevati k uh, dobremu uh, stanju, uh, k trajnostnemu kmetijstvu eh, in to se mora poznati tudi pri eh, porabi. No, kot vidite, so vsi ti vidiki med seboj tesno povezani, eh, tako da mi želimo spodbujati agrobio raznovrstnost, torej kmetijsko-biološko raznovrstnost in to na vseh ravneh. Bolj natančno bi vam rad povedal, spregovoril prav o bananah. Zakaj? Zato, ker je to osmi kmetijski proizvod po, pomenu, po pomembnosti v svetu in ko govorim o bananah, ne govorim samo o tej banani, ki jo vidite na sliki, ampak govorim o vsem, vseh vrstah banane, o platanu in o vseh drugih bananah, ki jih uporabljajo v Aziji in v Latinski Ameriki. V čem pa je problem? Problem je v tem, da je pridelava vezana na eno samo vrsto in to je banana Cavendish. Eh, pridelava je odvisna od enega samega klona in eh, zmanjševanje biološke raznovrstnosti eh, je iz leta v leto večje in uh, zato je ta sorta tudi vse bolj randljiva, če je izpostavljena škodljivcem. Saj se spo, spomnimo tudi krize, ki je prizadela to proizvodnjo uh, v, pred, pred uh, eh, 15 leti. Situacija je bila takrat zelo uh, huda. Uh, banano je prizadela bolezen in takrat je ta bolezen praktično uničila vrsto banane eh, gromišel. Šlo je za bakterijo, ki je napadla banano in zaradi katere so nekatere vrste izginile. Cavendish, vrsta Cavendish eh, je bila razvita na kitajskem in na severu Vietnama in ta vrsta je praktično povsem nadomestila vrsto uh, eh, gromišel. To je sedaj postala banana za izvoz. Uh, um, od 90-ih let naprej pa se je pojavil še en škodljivec, zelo hud, TR4, ki uh, močno prizadeva vrsto Cavendish v Aziji in v Pacifiku. Uh, in zato se je več kot 300 proizvajalcev, pridelovalcev in raziskovalcev eh, lotilo raziskav, zato da bi našli rešitev za ta problem in zato da bi preprečili, da ne bi ta bolezen potovala iz kontinenta na kontinent. Zelo eh, zaskrbljeni smo zaradi tega. Eh, s uložkom v višini kakšnih 100 milijonov evrov bi lahko Eh, zaustavili to bolezen. In če tega ne bomo eh, storili, bo strošek eh, narasel na milijarde evrov. Zato se moramo učiti iz napak iz preteklosti, ki izhajajo iz monokulture. Mogoče boste presenečeni, ampak Belgija je največji uvoznik in ponovni izvoznik banan v Evropi. Približno milijardo dolar, dolarjev eh, znaša promet, v katerega je vključenih približno 40 družb. Eh, Belgija je eh, največji izvoznik banan. Zakaj? Zato, ker ima na voljo zelo zmogljivo pristanišče v Antwerpnu in od tam lahko izvaža banane povsod po Evropi. Prav nedavno je bil na televiziji predvajan dokumentarec o tem, kako pomembno je za Evropo bolj eh, strukturirano delati na, tem, eh, na teh trgovskih poteh med Afriko in Evropo in eh, podan je bil primer eh, plantaže v Senegalu, eh, ki bi lahko veliko prispevala k trgu z bananami in hkrati s tem prispevala k manjšemu izseljevanju. No, eh, kar zadeva banane, genom ima v svoji banki Katoliška univerza v Lövnu. Eh, več kot eh, zelo veliko vrst eh, je tukaj shranjenih, torej genomov velikega števila vrst, kakšnih 1550. Um, imamo v uh, e-provetah, torej več kot 1550 virov, in uh, to so vrste banan, ki uh, jih hranimo v uh, tekočem dušiku, torej s tekočim dušikom jih zamrznemo, da jih tako uh, hranimo v, tem, v teh laboratorijih. Uh, Eh, torej to je ta baza, potem pa z drugimi centri delamo in sodelujemo tudi preko interneta. Center Muza eh, zaposluje več kot 100 članov eh, in sodeluje z velikim številom centrom drugot po svetu. In gotovo je nemogoče um, vso raznovrstnost, ki obstaja na svetu, shraniti v eni sami zbirki in zato bi morali genet, genske raziskave uh, razširiti in se pri tem povezati tudi z drugimi raziskovalnimi centri, naprimer s centrom na Češkem smo se že povezali. Uh, In tudi tam so eh, shranjene kopije bananinega genotipa. Zelo pomembno je, da je material, ki ga hranimo, očiščen, torej da nima nobenih sevov škodljivcev, eh, da je zdrav. In v teh centrih shranjujemo tudi banane v obliki zrn ki jih lahko uporabimo, kot je to potrebno. Tako da imamo tudi to eh, banko eh, zrn, ki, iz katere lahko eh, pošiljamo vzorce tudi drugot po svetu. Torej, zelo pomembno je delati te raziskave na teh zbirkah, pa tudi na samih semenih še nekaj. Sam koordiniram uh, muz, cent, raziskovalni center Muza. Že pri svojem prejšnjem delu sem lahko uh, res izvedel poglobljeno študijo na genomu in to že mm, v letu 2012. Tako da uh, najpomembnejši uh, vrsti sta muza akuminata in muza balbizijana. Uh, gre za dve eh, najpomembni vrsti uh, genoma, ki uh, smo ga uh, razdelili v nize in to nam je omogočilo študije na starejših vrstah ter tako izločili še bolj zanimive gene in razvili tiste gene, ki prispevajo k uh, Eh, raznovrstnosti banan, tako da v bistvu razvijamo tako bank, bazo podatkov eh, oziroma gensko banko na jugu Francije na podlagi teh podatkov in eh, materijala. Poleg tega razvijamo v Levnu tudi zbirko genomov v Epruveti, to delo poteka že 30 let in uh, skušali bomo ta semena, ki, se tu, ki so tu shranjene in razvita, na to uporabiti tudi na terenu, da vidimo, če tu deluje. In na ta način skušali ugotoviti, ali določene uh, vrste ustrezajo tisti banani, ki jo mi najbolj uživamo eh, in ugotovili, v čem se morda kromosomsko od nje razlikuje. To nam pa lahko tudi omogoči razvijati nove vrste. Eh, zahvaljujoč eh, genskim tehnikam, ki jih imamo na voljo in s katerimi raziskujemo značilnosti genomov in semen. Namreč pri semenih je problem v tem, da eh, so pogosto eh, uporabna le enkratno, da jih ni možno eh, naprej razmnoževati. Tako da se ukvarjamo tudi s temi tehnikami v našem centru v Montpellieru. In za konec naj povem še naslednje. Ohranjanje na kraju samem in situ je zelo pomembno, glede na to, da ima ohranjanje ex situ svoje omejitve. Sam sem vam omenjal možnost ustvarjanja nekaterih novih vrst. Vidimo pa tudi, kako se genski material razvija na kraju samem, v naravi. In, uh, to lahko omogočimo le s tehnikami ohranjanja in situ. Mm, to vidite na zemljevidu, eh, kjer, je, kjer so območja obkrožena z rdečo barvo. In take tehnike ohranjanja nam omogočajo eh, razumeti biološko raznovrstnost. V teh državah imamo več vrst eh, banan, belo, ki je najpogostejša, in rumeno, ki To je pa banana, ki ima stokrat več vitamina, kar je zelo pomembno za države, kot so drž afriške države. E, zato e, smo v Afriki se pomočjo e, računalniških programov uspeli razviti to vrstne proizvode in jih razmnožiti še zlasti v zahodni Afriki. Tako da Te tehnike smo lahko uporabili za izboljšanje materijala in pomembno je, da veste, da je material na voljo povsod po svetu. No, in uh, kar se tiče kmetijske biološke raznovrstnosti, upam, da sem vas pripričal o tem, kako pomembno je to nadzirati na, nacional, na mednarodni ravni sodelujemo tudi z Evropsko komisijo in tudi z drugimi partnerji, eh, s katerimi skušamo razviti pokazatelj biološke raznovrstnosti v kmetijstvu, torej agrobiodiversity, eh, pri čemer bi se morali upoštevati genski, genski viri, eh, pridelovanje kultur in njihova uporaba oziroma uživanje. Eh, kar bi nam postopoma omogočilo tudi um, izboljšave na tem področju. Eh, dejansko moramo ta znanja uporabiti tudi za ohranjanje biološke raznovrstnosti bolj nasplošno. Eh, ti izsledki morajo biti na voljo uh, tudi kasnejšim generacijam, našim nevladnim in vladnim organom, eh, ki se zauzemajo za dosega, dosego cilja ohranjanja biološke raznovrstnosti. In za konec še sporočilo v štirih točkah. Prvič, pridelava banan je v nevarnosti zaradi zmanjševanja eh, biološke raznovrstnosti v kmetijstvu na vseh ravneh, od genske raznovrstnosti vrst do sistemov prehrane. Če jo želimo ohraniti, jo moramo miriti, upravljati upravljati z njo in jo uporabljati. Eh, še zlasti imajo pri tem pomembno ulogo skupnosti, ki se ukvarjajo z genskimi veri. Eh, potrebno je zagotoviti mm, celovit pristop, v katerega bodo vključeni vsi deležniki, med njimi tudi organi Evropske unije preko eh, našega globalnega prehranskega sistema in četrtič Bioversity International nam lahko s svojim delovanjem prispeva eh, k eh, povečanju biološke kmetijske raznovrstnosti na globalni ravni. Hvala lepa. Ja, hvala. Eh, dejansko se vam zdaj lahko zahvalim za vaš prispevek, zdaj pa bomo dali besedo našim poslancem. Gospa Martinez. Gospa McGuinness, hvala lepa. Občudujem vaše delo, kako popolnoma se tega ne zavedamo in kako ključnega pomena to je. Dejali ste, da moramo ljudje opozoriti, bolj opozoriti na ta vprašanja. Moje vprašanje pa se dotika in situ zaščite. Bi morali storiti več za to, da bi imeli določene dele Evrope označene kot in situ lokacije, kjer bi potem lahko zaščitili divje sorodnike kmetijskih rastlin. Vedno, ko imamo površine namenjene, zakaj kmeti tega ne marajo, ker se bojo posledic. Sprašujem pa se, ali bi bilo možno, da bi to postala ekonomska priložnost za tiste, ki imajo vlasti zemlišča na področjih, kjer skušamo ohraniti ta genetski material. To je torej ta novi zasuk, če sem prav slišala od vas. Če tega ne storimo, če ne bomo skušali in situ zaščititi, me zanima, kakšne bodo posledice. Lahko to vse storimo v laboratoriju ali pa moramo imeti in situ lokacije. I want your answers, not the iPhone, because I, I imagine yours are more. Hočem vaše odgovore, ne odgovore iPhona. Vsi izmed vas, verjetno. Resnično me zanima to vprašanje. Mijime formule, zavše pitanja so odpovedi so zbiorče, ali tem razem bi želeli. Biramo vprašanja, ampak tokrat bomo pa imeli ping-pong. Vprašanje, odgovor. Prosim. I think uh, uh, that farmers are involved are vital. Mislim, da so kmetje ključnega pomena, kar se tiče upravljanja z večjimi skupnostmi vrst. Če se ogledamo vsako posamezno vrsto, če moramo za vsako vrsto imeti dovolj veliko exitu lokacijo, bi to enostavno ne bilo mogoče ker to zahteva vsakoletno regeneracijo nadzor kakovosti. Najprej torej moramo storiti oboje. Za in situ ohranjanje pa moramo verjetno vključiti kmete in lastnike zemljišč. Potrebovali bodo določeno plačilo. Prav tako pa to zahteva tudi bolj dolgoročno perspektivo, ki jim jo moramo dati, kot je to predvideno s trenutnim programom. Okay, okay. In, in term... Kar se tiče in situ, da, definitivno to potrebujemo. Kar se in situ tiče, ni potrebno zaščititi samo one vrste. Hkrati, ko govorimo in situ, govorimo o skupnosti, ki kočuje kar nekaj in situ vrst. To je torej pravi pristop. Najpreprostejši način bi bil, da to storimo znotraj trenutnih zaščitenih področji. Kaj ti tukaj? Se samo prilagodimo, da upoštevamo genetsko zaščito, za razliko od zaščite vrst. Je pa to relativno poceni in to lahko storimo. V Združenem kraljestvu smo to pokazali. Trenutno, nedavno smo spostavili lokacijo. Kar se tiče ohranjanje vrstnih kmetov, pa je to ključnega pomena. Če si ogledate najpomembnejših 40 kmetijskih rastlin, pridelkov na svetu, jih skoraj vedno najdemo v motenih ekosistemih. Divi sorodniki kmetijskih rastlin so najdeni na obrobju tradicionalnih kmetijskih skupnosti, Tako da je sodelovanje s kmeti ključna prednostna naloga za prihodnost. Ni potrebno potem plačevati za infrastrukturo, za zaščiteno območje potrebno pa je imeti določene prihodke za kmete, da bodo uporabljali določene tehnike v pravem času leta. Pogosto se zgodi, da imamo manjše številko vzorcev za različne vrste in to ni prava reprezentacija genetske raznovrstnosti. In potem se v genetskih bankah to zamrzne, to se ne more več prilagajati s časom. Boljše je in situ, ker lahko imate večjo bioraznolikost, istočasno pa se potem tudi, tudi razvija z boleznimi in škodljivci, ki se seveda tudi razvijajo. Potem obstaja razlika med letnimi vrstami v primerjavi z bananami. Kaj tiče imamo letne vrste, potem je in situ bolj zapleten. Ne bi dejali torej ali in situ ali ex situ, oboje je potrebno. Poslanec Waits. Ihre Ausführungen. Hvala lepa za vaše delo. Dve vprašanje najprej za dr. Meksteda. Vodoma ste omenili, da računate oziroma izhajate iz tega, da bi letno 2 odstotka drvanih površin izgubili zaradi podnebnih sprememb. Ste upoštevali tudi erozijo tal, poslabšanje tal ali zasoljenost tal, ali gledate to samo z vidika podnebnih sprememb. Potem pa še drugo vprašanje gospodu Bartu. Hvala, da ste omenili, da v okviru podeželskega razvoja drugega stebra SKP obstaja možnost za zaščito tudi za kmetijstvo pomembnih divjih rastlin. To se počne samo v Italiji, Nemčiji, Avstriji in na Irskem. Rad bi to posredoval tudi predsedniku pri naslednji SKP bi morali zaščito postaviti v spredje. Vprašanje gospoda Bata. Menili ste, da imamo 70 odstotkov iz eh, populacije žužel, ki smo jih izgubili. Vidite tudi to kakšno povezavo s kmetijsko politiko Evropske unije? Hvala lepa. Gospod Vajc, prosim, odgovori. Želim se želim. Naj odgovorim na prvo vprašanje, čisto na kratko. Dva odstotka ne vključuje drugih oblik erozije in tako dalje. To je dva odstotka poleg tako ali tako že rednega zniževanja. To so podatki Združenih narodov. Hvala lepa. Mislim, da trenutno teče široka razprava, kar se tiče izgube žuželk in opraševalcev, tako to prihaja. Verjetno je veliko dejavnikov, ki prispevajo k temu, k podnebnim spremembam in tudi okentijske prakse so med njimi. To je tudi grožnja za učinkovito in sito konzervacijo, kajti potrebujemo opraševalce, še prav posebno za vse vrste legiminoze. To je torej nekaj, kar bi, če imamo namembno področje za in situ konzervacijo, lahko pridobilo tudi dodatne opraševalce za ta področja, zato da bi zagotovili boljšo strategijo ohranjanja in zaštite. Gospod McIntyre. Uh, hvala lepa, predsednik. Srčno hvala vsem trem gostom. Ko smo najprej pomislili na to, da bi imeli to predstavitev, sem vedela, da bo zanimivo, ampak moram reči, da je to preseglo vsa moja pričakovanja. Resnično fascinantno je bilo. In to je velika korist za odbor Angri, da smo se tako poglobili v to temo. Gotovo bomo to počeli tudi še v prihodnje. Pred letom, približno letom dni, smo imeli poročilo na rastno pobudo v našem odboru, bila sem poročevalka. Poročilo o tehnoloških rešitvah za prihodnost kmetijstva. Celotni sektor je bil posvečen genetski raznovrstnosti. To ni področje, ki mislim, da dobi dovolj pozornosti. Mislim, da je to, kar ste spostavili danes, neposredna povezava med varno oskrbo s hrano in genetsko raznovrstnostjo. To ni nekaj, kar lahko na kakršenkoli način ignoriramo. Želela sem zastaviti enako vprašanje kot Megines, ki je morala žal oditi. Dve področji se mi zdi ta pomembni in želim poprašati kar se tiče in situ zaščite. Se mi zdi, da so scheme, ki smo jih imeli po SKP in različne vzpodbude za okoljske projekte, morali prilagoditi na to, da bi specifično dovolili in situ zaščito divjih sorodnikov kmetijskih rastlin in to tam, kjer vemo, da jih je potrebno ohraniti. To mislim, da je možen način za vzpodbojanje kmetov, da bi to resnično počeli. Vaše pripombe, prosim, to me zanima. In potem, vemo, da nasplošno pozivamo k sredstvom za tehnološke izboljšave, nasplošno za izboljšanje kmetijstva in hortikulture. Zdi se, da je veliko vrzeli, ki ste jih sami omenili. Torej, kot strokovnjaki, zanima me, kam bi vi namenili sredstva najprej, katere razkorake bi morali najprej premustiti. Hvala lepa, prosim, za odgovore. Hvala lepa, zelo dobro vprašanje. Kar se tiče in situ in programov, se strinjam, v Združenem kraljestvu lobiram pri Nature England, ki plačujejo kmetom za to, da bi vključevali tudi divje sorodnike kmetijskih rastlin. In in situ je eden od kriterijev, da dobijo plačilo od vlade. Tako da resnično mislim, da je to dobro, da mislim in moramo iti po tej poti. Še prav posebno, glede na to, da sem dejal, da je dejstvo, da se večina divjih sorodnikov najde izven zaščitenih področij okrog kmetij. Tako da je najbolje jih tam zaščititi. Kaj je bilo drugo vprašanje? Vrzeli v financiranju. V mojem primeru, mislim, da, kot sem že dejal, kar se tiče SPDR skupine za ščito divjih sorodnikov, imamo niz nepovratnih sredstev. Mislim, da bomo sedaj laže del, eh, ravnali z lokacijami, vemo, kako to početi, kje. Samo dejansko moramo to storiti. Če je sredstvo na voljo, bi bilo ključno, da bi imeli nekakšno upravljavsko strukturo. Kot sem dejal, obstajajo organizacije, kot je Natura 2000, ki imajo strukturo upravljanja. Če bomo imeli omrežje in svitu lokacije v Evropi, bo moral nekdo prevzeti odgovornost za to. Žal, pa mislim, da SPDR trenutno ni sposoben prevzeti to vlogo, ker nimajo dovolj sredstev. Torej, mislim, da potrebujemo Evropsko agencijo, da ponudi smernice, strukturo in protpre Evropsko strukturo za in situ zaščito. To bi torej bilo moje ključno priporočilo. Agenci. Spa Aguilera. Jo, agencij imamo pa reže veliko. Hvala lepa. Res je bilo vse to, kar smo slišali, zelo zanimivo. To je tema, ki je v resnici ne poznamo zelo dobro in zato so pogosto politične odločitve na tem tako pomembnem področju, kot je biološka raznovrstnost, eh, zelo odvisne od vsega, kar vi počnete in kar nam predstavite. Tako da res najlepša hvala za vse. Zdaj pa vprašanje. Če želimo zagodoviti ohranjanje določenih vrst, kar je potrebno, še zlasti pa ohranjanje in situ, ali ne bi bilo možno tega ohranjanja zagotoviti tudi v okviru mreže Natura znotraj narodnih parkov, ki so že zaščitena območja. To sprašujem zato, ker zaščitena območja že imamo in sredstva za ta območja v okviru mreže Natura že obstajajo. In torej ne gre samo za to, s čimer se ukvarja SKP, ampak imamo tudi to mrežo Natura, ki po mojem mnenju nudi možnosti, da bi lahko uvedli tudi kakšen poseben ukrep. Zato, ker strinjam se s tem, ko pravite, da je to treba zagotoviti, to ohranjanje, to potrebujemo. In pri tem ne vidim Eh, vloge kmetov. Kmet prideluje eh, izdelke kmetijske, s tem pa tudi želi priti do prihodka in dobička in če želimo v ohranjanje biološke raznovrstnosti vključiti tudi kmete, bi potrebovali za nje drugačne spodbude. In zato se mi zdi, da je mogoče treba najti tudi druge poti, izkoristiti mrežo natura in narodne parke, uh, Eh, je mogoče primerna pot. V moji državi, v Španiji, je ta mreža zelo široka, tako da to bi mogoče lahko bila možna rešitev. Potem pa še eno vprašanje, ne vem, kdo je primer, najprimernejši, da mi naj odgovori. Ampak omenili ste, da bi bilo zanimivo križati gozdne vrste s konvencionalnimi. In Zanima me, ali gre tukaj za tehniko, ki je podobna tehniki eh, genskega spreminjanja organizmov ali kaj drugega. Eh, osebno sem jaz pri GSO-jih kar prestrašena, ko se govori o tem. Torej, zanima me, ali je ta tehnika podobna oziroma kaj naj bi to križanje prineslo. Katero tehniko bi torej uporabili pri tem križanju, eh, glede na cilj, ki naj bi ga s tem dosegli? Hvala. Najprej prvo vprašanje, kar se tiče omrežja Natura 2000. Je ena od težav, da to temelji na posebnih skupnostih in te niso običajno povezane z divjimi sorodniki. Je pa to ena od možnosti za in situ konzervacijo. če bi ustrezno zagotovili, zagotovili ustrezno zaščito. To bi bil ustrezen korak naprej, ampak nisem pripričan, da je to dovolj. Vsebne izkušnje iz Združenega kraljestva, ko sem prvič že eh, začel govoriti o divjih sorodnikih kmetijskih rastlin, so takoj eh, videli kmetijska rastlina in so menili ne, zato pa nismo zainteresirani. Večina lokacij na Natura 2000 lahko določi, ali je določena vrsta navzoča ali ne. Mi pa se osredotočamo pri teh divjih sorodnikih na to, da ohranjamo širino genetske raznovrstnosti, ki obstaja. In to trenutno ni prva skrb Nature 2000. Mislim, da je to možno, da je to dobra ideja, nisem pa pripričan, da je to edina zamisel. Yes, uh, for, for the first one of najprej ste spraševali o naravnih parkih. Papua, Nova Gvineja, primer, kot sem ga dejal, eno od žarišč je naravni park. To torej je možnost, ki bi jo morali upoštevati. In potem še le tudi sodelovati z botaničnimi vrtovi za ohranjanje semen. To bi torej tudi bilo in situ sodelovanja. Rekli ste, da ni prostovoljnosti pri tem. Moramo imeti določeno spodbude torej, za tiste, ki so dejavni v tem okviru. Imamo pa odvorani kolega, ki lahko o tem več pove. Razumem, Rejmanc. Ki ve veliko več o tem. tudi kar se tiče divjih sorodnikov. In zadnja točka, glede mešanja različnih vrst, strinjam se, da to je možno, vendar pa pogosto, ko imamo in situ lokacijo, si takih mešanic ne želimo. Seveda to se sploh ne obravnava kot GSO. Lahko dobi besedo kolega, kolegica Rožnin? Hvala lepa. Morda bi povedala samo naslednje. Po eni strani je zelo pomembno, eh, da merimo in spremljamo vse to po celotnem eh, sistemu eh, hrane. Delamo tudi zasebnim sektorjem na to temo. Prav tako delamo tudi z finančnim svetom, investitorji in poskušamo najti gospodarske spodbude za več raznovrstnosti v naših eh, prehrambenih sistemih. Tako v eh, proizvodnem stebru, eh, kot v potrošniškem stebru, kot tudi v genetsko raziskovalnem stebru. če se bodo potrošniki tega bolj zavedeli, potem bo eh, to eh, postalo vprašanje, ki bo bolj mainstream in na ta način bomo lahko iskali eh, rešitve in spodbude, ki bodo šle v pravo smer. Želela bi povedati samo nekaj v zvezi z dvema točkama, v zvezi s prvim vprašanjem. Učinkovito spremljanje in situ dejavnosti je treba obravnavati pri vseh eh, prihodnih programih. Na ta način bomo vedeli, eh, kaj je treba ohraniti za prihodno. Prav tako pa moramo vedeti tudi, kako se bo to izvajalo ne samo na evropski, temveč tudi na regionalni ravni in situ ohranjanje vrst je zelo specifično za določene lokacije, zato je treba to imeti pred očmi. Glede drugega vprašanja, kako deluje križanje in kako uh, se to lahko izvaja. Ja, to je dolgotrajen projekt eh, in uh, to nam lahko omogoča eh, okrepiti določene eh, lastnosti, lastnosti večjo odpornost. Divji sorodniki lahko um, pomagajo svojim um, sorodnikom, sorodnim uh, vrstam pri um, uh, povečanju odpornosti. Hvala. Gospod predsednik, hvala tudi, da ste poskrbeli za to predstavitev in hvala vsem trem govornikom za zelo kakovostne predstavitve in zelo natančno predstavljene vsebine. V tem trenutku se ukvarjamo z bodočo reformo skupne kmetijske politike. In zato mi je res žal, da nas je tako malo poslancev tukaj, ampak ko bomo odločali o teh novih usmeritvah, nas bo gotovo več tukaj. Vsekakor mislim, da bomo morali sprejeti nove odgovornosti, kar kot izhaja iz vaših prispevkov. In to pomeni, da v bistvu moramo kot politiki pri pripravljanju zakonodaje spremljati tudi spremembe, uh, do katerih prihaja v svetu, ki nas obkroža. In tu postavljate vprašanje o naši skupni dediščini in to je biološka raznovrnost. Tudi o tem pa moramo mi sprijemati zakonodajo, še zlasti mi znotraj odbora za kmetijstvo. In pri vsem, kar ste povedali, ste res zelo natančno predstavili bogatstvo tega sveta. In eh, kot je bilo rečeno, je učinek kmetijstva na okolje vse prej kot neutralen, kar se je izkazalo skozi veliko let. Če pogledamo, kako se je kmetijstvo razvilo v zadnjih letih, je pa vendarle učinek kmetijstva na okolje in na njegovo degradacijo bil zanemrljiv. To je to, o čemer se tukaj sprašujemo. Namreč, kadar z našim delovanjem vplivamo na okolje, z našo človeško dejavnostjo, z našo proizvodnjo, um, ko to vpliva na tla, zrak, vodo, uh, moramo izbrati takšen model, ki bo eh, primeren tudi v prihodnosti. V to se vključuje tudi biološka raznovrstnost, ki je temeljni sestavni del kmetijstva, po mojem mnenju. Tudi pri ti očetje globalizacije so žal skozi leta to premalo upoštevali. Eh, premalo so upoštevali pomen kmetijstva in njegovo vlogo pri zagotavljanju prehrane za ljudi na svetu. Ampak vsekakor mislim, da so bili v kmetijstvu uh, vzpostavljeni številni modeli, ki so uh, skozi leta pozabili na ta genski vidik, kot ste vi izpostavili. In zato sprašujem, na kakšen način naj res zagotovimo, da bomo to lahko uporabili v prihodnosti, zato da bomo zagotovili koristi in uh, eh, kmetist, v kmetijstvu v prihodnosti. Naprimer, kolobarjenje uh, kultur, ki se je izkazalo že. Uh, zgodovinsko za pozitivno, zakaj bi to opustili, če vemo, da to dobro učinkuje na okolje. Na okolje. Potem uh, ista razprava se pojavlja, ko se govori o prepovedi pesticidov. Če, in vidimo, kadar imamo razprave o teh temah, da jih v bistvu premalo poznamo. In zato se sam sprašujem, ko slišimo vse to, uh, ali je treba in kako je treba eh, model kmetijstva postaviti na novo. Vsa eh, ta znanja bi nam morala prispevati k temu, da eh, pripravimo učinkovito kmetijsko politiko, ki bo upoštevala tudi vse te okoljske vidike. Torej, takšen razvoj kmetijstva, ki bo Eh, pozitivno učinkoval na okolje, ne pa kmetijstva, ki uničuje okolje, kakršnega smo videli v preteklem obdobju, v katerem eh, pesticidi povzročajo tudi pomor žuželjk, ki pa so bistvenega pomena za opraševanje in za eh, kakovostno kmetijstvo. Na vprašanje pana, pana Andriju odnišeni že do. No, zdaj pa seveda dobite besedo za to, da odgovorite. Eh, gospodu Andrjeju. Prisluhnili vam bomo še za odgovore. Kdo želi odgovoriti? Gospa Bart ali vi? Izvolite. <coughs> Okay. Yeah, I think, uh, I, I, I, Mislim, da je trenutek primeren za ta razmislek, da začnemo razmišljati o tem, uh, kako lahko tudi mainstream kmetijstvo vključuje te elemente, ki nam omogočajo ohranjanje naše genetske dediščine. Pomembno je, da to tudi ohranimo za prihodnost, kajti to ni samo dediščina, temveč tudi proizvodna in zahvaljujoč obema lahko zagotovimo prehrambeno varnost za prihodnost. Močno upam, da bomo v prihodnosti lahko dobili tudi bolj okolju prijazne in žuželjkam prijazne ukrepe. Yes, um, thank you for, for the question. Hvala za vprašanje. To je seveda ključnega pomena. Ključno je ne samo, da eh, delamo na področju genske raznovrstnosti in govorimo o agro, bio eh, raznovrstnosti. Moramo preobraziti naš način proizvodne in upoštevati bio raznovrstnost na ta način, da spodbujamo ljudi, ki to ohranjajo, ne samo na eh, ravni ohranjanja te dediščine, temveč tudi na ravni proizvodnje. Treba je spodbujati tiste ljudi, ki ohranjajo bio eh, raznovrstnost. Delamo skupaj z Evropsko komisijo in želimo to razviti tako na vladni ravni kot eh, tudi z podjetji. Trenutno uh,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 In k tej temi se bomo prav gotovo še vrnili, ko bomo imeli priložnost o njej razmisliti. To se nanaša tudi na to, kar je povedal gospod Andrew. Mislim, da lahko nadaljuje s svojim razmislekom v prihodni fazi. Govoril je namreč o prihodnosti SKP-ja. Hvala lepa za vaše odlične prispevke. Mislim, da ste nas navdahnili v smer še globljega razmisleka o teh vprašanjih in tudi v kontekstu SKP-ja po 2020. Naš eh, odbor je zelo pozoren na vprašanja, ki so povezana z biotsko raznovrstnostjo, kmetijstvom in prepričan sem, da bo to tudi odraženo v prihodnih strateških načrtih držav članic. Hvala lepa, gospe in gospodje. Prihodni teden bomo v Štrasburgu, morda se ne bomo videli. Želim vam prijetne praznike, če se ne bomo več videli. In hvala, da ste se nam danes pridružili. Hvala tudi tolmačem. Naslednji, naslednja seja odbora bo 11. januarja. In v Štrasburgu bomo imeli tudi sestanek koordinatorjev. Hvala lepa in srečno pod domov. in se opravičujem, da smo morali ta sestanek organizirati danes popovdne, ampak res smo želeli prisluhniti tem prispevkom in eh, posedovali jih bomo tudi vsem poslancem. Hvala, s tem pa zaključujemo to sejo. No, kolega se nam je ravno kar pridružil ampak um, povabili ga bomo, da si raje pogleda prispevke. Hvala.